Okay, friends, welcome back uh, to Brussels. Pozdravljeni, kolegice in kolegi, pozdravljeni spet v Bruslju. Začeli bomo s sprejetjem dnevnega reda. Lahko dnevni red sprejmemo v trenutni obliki. Super, hvala. Potem pa nadaljujemo z drugo točko, sporočila predsedujoče. tolmačenje bo na voljo v vse jezike, razen v malteščini, bolgarščini in hrvaščini. Bolgarščina bo na voljo v sredo popovdan, takrat bo z nami bolgarski minister Biser Petkov, skupina obiskovalcev. 21 pripravnikov prevajanja iz Generalnega direktorata za prevajanje v Luksemburgu se nam bo pridružilo v sredo. Sprejetje zapisnikov. Sprejeli bomo zapisnike 27. in 28. novembra lani, če nihče nima kaj za dodati. Lahko nadaljujemo s četrto točko, poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. zadnjič, ko smo se srečali, smo imeli poročilo o nabotenih delavcih, nič kaj ni več za dodati. Zvečer pa bo potekal peti trialog glede napotitve delavcev. Zdaj pa peta točka na dnevnem redu in sicer varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Hvala. Besedo dajem poročevalcu, poročevalec je Klod Rona. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Da, to je drugi del pregleda direktive o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem. Najprej hvala vsem za predloge sprejem, ki sem jih prejel. Približno 120 jih je. Gre za kakovostne predloge sprememb, imamo torej predlog komisije, ki je seveda zanimiv. In pomembno je, da komisija, da komisarka Tajsenova je sprejela to odločitev, da je znova začela to delo glede varovanja delavcev pred uh, uh, rakotvornimi in mutagenimi snovmi že deset let ni prišlo do sprememb na tem področju, tako da je to zelo pomembno. In torej, tu gre za nekaj, kar se podaljšuje, takšna je dinamika. Sedaj delamo na drugem delu, tretji del se že napoveduje. In vizija, ki jo imamo, je tudi imeli stalen pregled. Uh, kar zadeva ta tveganja. Torej, takšna je vizija, o tem smo se že pogovarjali, ko smo se bavili o prvem delu. Moj vizija je, da bi temeljili na delu znanstvenikov, pa tudi in zlasti na mnenju eh, socialnih partnerjev, delodajalcev, sindikatov, ki so tisti, ki najbolj poznajo eh, posledice na zdravje in kakšne so možnosti podjetij in sektorjev in ki, da bi tako, tako kot v prvem delu bili čim bolj ambiciozni, ko gre za varovanje zdravja delavcev, pa da smo tudi pragmatični, ko gre za samo izvedljivost v sektorjih in v podjetjih. Tudi to je pomembno. Moramo imeti zakonodajo, ki bo izvršljiva in ki se bo potem tudi izvajala. Kaj zadeva predloge sprememb, ki sem jih prejel? Prvič, so kakovostni, pa tudi veliko stvari je konvergentnih in lahko pripravimo res dobro delo na tej podlagi. Nekateri želijo iti dlje, želijo biti natančnejši, nekateri ravno nasprotno, vendar menim, da bomo lahko znašli zlahka kompromise. Najpomembnejša tema bo gotovo vprašanje. Izpušni plinov iz dizelskih motorjev. V različnih predlogih sprememb sem zaznal to, da vsi se strinjajo s tem, da gre za pomembno problematiko. Obstajajo razhajanja, nimajo vsi enaki stališ glede, kako se eh, te problematike lotiti nekateri želijo zelo zvezajoče mejne vrednosti, drugi menijo, da bi morali nadaljevati z raziskavami, zato da bi lahko potem vzpostavili mejne vrednosti, ki bile zavezajoče. Nekateri, tako kot jaz, pa predlagajo, da bi eh, delali na osnovi elementarnega oglika. Nekateri želijo bolj kompleksne izračune, kakorkoli že to bo del razprave, vendar menim, da so nameni enih in drugih, tudi če prihaja do razhajanj glede sredstva, vendar mislim, da so nameni enih in drugih enake vrste. Kaj se mi zdi pomembno pri tem delu? In zato sem govoril o sami dinamiki da lahko to ključimo v kontinuiran proces. Ne bomo se sedaj ustavili pri drugem svežnju, ne nadaljevali bomo. To pomeni, da ne smemo preveč obremeniti dela v drugem delu. Zakaj? Ne zato, ker ne bili ambiciozni, ne zato, da omogočimo, da se proces nadaljuje. To je najpomembneje, kajti veliko snovi je še takih, ki bi jih bilo treba obravnavati v prihodnosti. Jutri boste prejeli predloge sprememb in tako bi lahko že ta teden začeli razpravo o njih. Sam bi si želel čim hitrejšega napredka. Zakaj? Zato, ker se napoveduje že tretji svežen in moramo poskrbeti za to, da, da se dinamika ne zaustavi in da je ne uh, eh, zaveramo. Še zadnja stvar, ki bi jo želel povedati uvodoma. vodoma. Pripričan sem, da smo z Marito zelo dobro sodelovali in tako na ravni parlamenta kot eh, na ravni trialoga in mislim, da v tem duhu, pozitivnem duhu bomo seveda lahko še naprej delali. Hvala. Thank you, Mr. Hollande. Hvala, gospod Hollande. Najprej se vam želim zahvaliti za osnutek poročila. Mislim, da je to odlična osnova za naše nadaljne razprave. Hvala tudi komisiji za njihove predloge. Mislim, da bomo še naprej delali na tem. Kakor vidite, sem kot poročevalka v senci vložila nekaj predlogov sprememb. Podpiram predloge poročevalca, kar zadeva poliaromatične oglikovodike. To je osnova za izboljšanje direktive. Mislim, da bi morali spoštovati postopek, ki ga je izbrala komisija, razen če imamo za to dobre razloge. Mislim, da bi morali najprej preučiti znanstveno podlago, ki jo zagotavlja odbor STOA, potem moramo govoriti tudi s socialnimi partnerji. To nam bo dalo močno podlago za predloge in tako smo tudi do sedaj delali. Seveda, vsi predlogi imajo tudi politično plat in zato se moramo spustiti v prednostne naloge. Kar zadeva mene, nam znanstvena srednja in socialni partnerji pošiljajo jas, jasna sporočila, da bi morali imeti strožja, strože predpise ali pa dodati kakšne snovi. Ampak eh, seveda odločiti se moramo mi sami in vsaj sama razumem, da tako želi delati gospod Rola in tudi sama sem se tako lotila tega zelo pomembnega poročila. In prav zato podpiram predlog, da bi postavili omejitev za izpuste iz dizelskih motorjev, tudi naravni oglik bi morali vključiti kot eh, marker in tudi dušikov oksid bi morali vključiti in sicer na osnovi raziskav nordijske strokovne skupine, ki je pripravila dokumentacijo v zvezi s tem in tudi nizozemski strokovni odbor, kar zadeva poklicno varnost, je preučeval to temo. Tudi SCOA je delala na v vprašanju dizelskih motorjev, njihovo delo, kolikor vem, je zaključeno in čakamo na objavo rezultatov. Ampak že od leta 2012 Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da izpusti iz dizelskih motorjev povzročajo raka. Več kot 3 milijone delavcev je izpostavljenih tem izpustom, zato imamo znanstveno podlago. Države članice nekatere imajo mejne vrednosti za izpuste iz dizelskih motorjev in zato podpiram gospoda Volana pri tem in mislim, da bi morali storiti vse, kar lahko, da zaščitimo delavce in zdaj je tudi priložnost, da to storimo. Zdaj pa naslednja poročevalka v senci. Gospa McIntyre iz EKR, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala poročevalcu, gospodu Holanu. Gre za nadaljevanje procesa in mislim, da bomo vsi seveda postali vedno boljši. Mejne vrednosti, ki jih je postavila komisija, temelijo na dolgoletnem delu, na različnih preverjanjih in ocenah. Vi, predsednica, ste lepo povedali, da je proces postavljanja mejnih vrednosti jasen in jasno določen. To je dobro, kajti poskrbeti želimo, da so mejne vrednosti določene v skladu z znanstvenimi dognanji vse skupaj mora biti sorazmerno in mejne vrednosti morajo biti merljive in dosegljive. Zmanjšati želimo število smrtnih žrtev in obolen zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem in drugim nevarnim snovem. To je ključnega pomena. Mislim pa, da bi morali upoštevati tudi vlogo dobre prakse, če smo ji priča. Naprimer, sporozum na osnovi socialnega dialoga ne psi tudi oni podpirajo spremembe direktive. Zato sem uložila predloge sprememb 43 in 119. Zelo pomembno je, da oblikujemo politike, ki bodo poskrbele, da bo pri vsaki izpostavljenosti, stopno izpostavljenosti, čim nižja. Zato bi morali stopnje izpostavljenosti postaviti tako nizko, da bi lahko ustrezno upravljali z tveganji, ki se pojavljajo. Zaradi tega Naš cilj mora vedno biti, da dosežemo najnižje možne ravni, nižje od tistih v zakonodaje. Države članice bi morale aktivno vlagati v znanost, podjetja pa bi morale neprestano spodbujati k temu, da dosežejo čim nižje možne ravni. Mislim pa tudi, da ne bi smeli samovoljno postavljati tako nizkih ravni, da jih na koncu ne bi mogli izvrševati ali meriti. Zato sem uložila predloge sprememb 28 in 42. Podpiram tudi predloge sprememb 27, 30, 34 in 41. Vsak predlog spremembe teh meni vrednosti mora spoštovati enake, stroge postopke, kot veljajo za določanje menih vrednosti. In tudi vsako dodajanje snovi na seznam bi moralo spoštovati enak postopek. Zato ima moja skupina pomisleke v zvezi z predlogi poročevalca in nekaterimi predlogi sprememb, ki so bili vloženi. Gre za predloge sprememb glede uvajanja menih vrednosti za izpuste iz dizelskih motorjev. Veliko je teh predlogov sprememb, ampak 8, 20, 21 51, 52, 55, 93, 114, 115 in 116. Veliko jih je torej. Komisija se je odločila, da ne bo vključila teh izpustov za enkrat. Razlogi za to so jasni in dobri. V odstavku 4.2.3 presoje učinka je zapisala, zakaj so se za to odločili. Mislim, da moramo res natančno razmisliti o tem, ali si želimo vključiti te predloge sprememb v trenutni fazi. Poleg tega je SCOW določil, da je določitev meje in mejnih vrednosti glede izpustov dizelskih motorjev trenutno nekaj, če se ni mogoče storiti. Če iščemo rešitev, bi morda bilo dobro, da od komisije zahtevamo, da opravi še več dela v zvezi s tem, podobno kot smo storili z reproduktivnimi strupenimi snovmi. In moj predlog spremembe 53 bi šel v to smer. Sama pa predlagam predloge spremem 50, 84 in 86. Še ena tema je sporna, gre za policiklične aromatične oglikovodike. V trenutni fazi naj bi razširili obseg glede teh snovi in vem, da obstajajo pomisleki glede njihovega vpliva na zdravje delavcev, ampak mislim, da potrebujemo še več dokaznega materijala za to, da jih dejansko vključimo. Zato podpiram predlog spremembe 9 poročevalca, prav tako 59 in 87, kjer se komisijo poziva, da opravijo še več dela v zvezi z preiskavami na to temo izvedljivost in sorazmernost moramo upoštevati, to je mnenje naše skupine, če želimo postaviti ravni, ki so učinkovite in dosegljive. Še enkrat hvala poročevalcu za njegovo delo, z veseljem pa se bom spustila v podrobnosti na zasedanju poročevalcev v senci kasneje v tem tednu. Hvala gospa McIntyre. Zdaj pa gospod Calvé Chambon. Izvolite. Merci beaucoup, Hvala lepa, gospa predsednica čestitev bi upročevalcu za odlično delo in odlično platformo, ki jo spostavil in tako bo veliko lažje priti do dogovorov. To je zelo dobro delovalo in to je presvetljivo pri gospodu Rolanu in se mu zahvaljujem. Hvala, ker je olajšal naše delo. Sedaj pa bom nadaljeval v španščini, zato da se navežem na določene predloge sprememb skupine Alde. Torej, nadaljujem v španščini. Prvič. Radi bi izpostavili pomembnost tega dosjeja za zdravje delavcev. Mejne vrednosti, ki jih bomo spostavili, niso okoljske mejne vrednosti za uh, zdravje državljanov, temveč gre za zdravje delavcev in gre za mejne vrednosti pri izpostavljenosti pri, na njihovem delovnem mestu. Te mejne vrednosti morajo biti tudi povezane s časom izpostavljenosti. Torej, tu ne gre za okoljske spostavljenosti, temveč gre za vprašanje zdravja. Zato bi si želeli, da ne bi prišlo do zavlačevanja zaradi prevelike ambicioznosti, temveč da bi čim prej vzpostavili eh, ta nov sistem in seveda to mora vse teči v nekašnem kontinuumu v nadaljevanju tretjega svežnja. Eh, druga točka, ki bi rad izpostavil, ocene. Od, tveganja, mora biti zelo stroge. Ko pride do zakonodajnih sprememb, ki uh, imajo tehnične vidike, glede menjih vrednosti, pride do velikega izkrivljanja v podjetjih. To je pa sve treba obravnavati, ker je zdravje prednostna naloga vendar moramo biti pripričani, da so zdravila boljša od bolezni. In s tem prihajamo na tretjo točko, da moramo to upoštevati, ko govorimo o evropskem vezilnem tkivu, torej o MSP-jih. MSP-ji imajo vedno več težav, ko se morajo odzivati, ko se morajo prilagajati. Zato moramo zahtevati to, kar je razumno kajti vse eh, vemo, da tudi brezposelnost zelo slabo vpliva na zdravje delavcev. In zato uh, moramo tudi to upoštevati, ko se pogovarjamo o tej temi. Ustrajali bi pri tem, da bi morali imeti trdne znanstvene dokaze, uh, ki so soglasno ugotovljeni, ki niso sporni torej, da ne pride do kašnih eh, pomislekov, da utemeljitev ni znanstvena, zato podpiramo to, kar je dejala naša predsednica uvodoma in sicer, da ko, eh, da, da, ko imamo močno znanstveno podporo strani komisije, je to eh, prava pot. In potem sedaj je težava z dizlom. Ne morem verjeti, da bi to bila težava, zaradi katere ne bi mogli priti do sporazuma in rešitve. Vendar ne smemo pozabiti, da celo med socialnimi partnerji včasih ni soglasje glede tega, ali gre za nov model dizla, ali gre za star model dizla. Torej, pogosto gre tu za interes tega, da bi se ohranila proizvodna zmogljivost, kar je človeško razumljivo. Mm, dizelski motori so nekaj, oziroma njihov vpliv je nekaj, kar zahteva zna, trdno znanstveno oporo. In morda bi lahko prišli do sporazuma tako, da bi pozvali komisijo naj zaključi svojo presojo vpliva, naj zaključi vse svoje raziskave in čim prej, tako da ne bomo da ne bo prišlo do uh, zamud. Uh, kot rečeno, gre za del razprave in ali da ne bo vera v razprave, zaradi tega želeli bi si, da bi uporabili inteligentne znanstvene kriterije, ne pa čustvenih. Na prvem mestu mora biti zdrave delavcev, vendar. Potrebujemo vedno preverjene znanstvene dokaze za naše odločitve. Hvala še enkrat počevalcu in. in Upam, da to ne bo sporna tema. Hvala, gospod Kalve Šambon. Naslednji naj bi bil Patrik Lijarik iz Guengel, ampak ne vidim ga. Ali je kdo tukaj v njegovem imenu? Ne, nikogar ni. Prav, bomo nadaljevali z naslednjim poročevalcem v senci, to je Karima Deli iz vrst zelenih. Ampak eh, ona je odsotna, zato bo na mesto nje spregovorila Jean Lambert. Izvolite. Hvala lepa. Predsedujoča Karima Deli se opravičuje, predseduje odboru za promet trenutno. Prosila me je, da vam podam nekaj splošnih komentarjev, ne bom se spuščala v podrobnosti glede predlogov sprememb. Za nas je ključnega pomena, da poklicno izpostavljenost delavcev in fetusov v primeru nosečnosti rakotvornim snovem in mutagenom čim bolj zmanjšamo in zmanjšati moramo tudi izpostavljenost splošne javnosti. Mislim, da so kar, ne, kar številni poslanci govorili o tem danes. Evropske mejne vrednosti bi morale biti obvezujoče kakor so povedali drugi, to bi moralo biti v skladu z najnovejšimi razpoložljivimi informacijami, redno bi morali posodabljati te mejne urednosti in mejne urednosti ne bi, bi smele biti prekoračene v državi članici. Ne smemo si dovoliti zdravstvenega dumpinga, če je stopne zaščite mogoče v eni državi članici, potem ni razloga, da to ne bi veljalo v vseh poročevalec pravi, da je vključitev dizla soglasna. Pripravljeni pa smo govoriti o najboljši mejni vrednosti, ki bi jo bilo mogoče čim prej začeti izvajati. To je prvi korak. Seveda želimo si, da bi dizel čim prej nehali uporabljati. Mednarodna agencija za raziskave na, na področju raka je povedala, da dizelski motorji povzročajo raka. Podobno je bilo z glifosatom in parlament se je odločil, da bo glifosat poskušil, poskusil odpraviti v petih letih. Veseli smo, da druge snovi prav tako postajajo predmet razprave, določene politične skupine si prizadevajo, da bi jih vključili na seznam, kar zadeva toksične snovi. Evropska unija zaenkrat še ne počne dovolj glede zaščite delavcev na tem področju. Komisija zamuja pri obravnavi te teme. Naprimer, ženske delajo z snovmi, ki so uh, strupene za reproduktivno zdravje, naprimer na nizozemskem, pa te snovi niso vključene v predlog direktive. Zato me zanima, ali nam komisija lahko pove, ali so zadovoljni s hitrostjo svojega dela. Splošno sporočilo naše skupine je, da se veselimo konstruktivnih pogajanj v zvezi z tem pomembnim dosijejem. Želimo si namreč oblikovati Evropsko unijo, ki bo zaščitila svoje delavce. Hvala. Hvala lepa, Laure Age. Ne vidim, bo spregovoril kdo v njenem imenu. Ne. Prav, potem pa ENF, Joel Mela, tudi njeni. Bo spregovoril, kdo v njenem imenu? Ne. Prav. Nekaj vprašanj je bilo namenjenih neposredno komisiji. Morda bi lahko prosili Stefana Wolsona, ki predstavlja GD za zaposlovanje, da spregovori. Izvolite. Hvala. Predsedujoča, poročevalec, poročevalci v senci, spoštovane poslanke in poslanci. Zelo kratek bom. Mislim, da smo večino že slišali. Proces razumete v dvorani, zato se ne bom ponavljal. zelo veseli smo bili osnotka poročila, poročilo je dobro in seveda temelji na delu, ki smo ga upravili v zvezi z CMD1. Nekaj komentarjev vseeno. Številni ste omenjali ta proces, ki se ponavlja. Gospod Holna je to lepo razložil. Samo da vam Še enkrat zagotovim, da gre za tekoč proces, predlog za naslednji niz snovi se pripravlja, to je zdaj v odboru za preučevanje vpliva, to je tudi del rednega procesa in predlog bo zunaj tik pred veliko nočjo. Kakor veste, se posvetujemo tudi s socialnimi partnerji v skladu z členoma 154 in 155 pogodbe, govorimo o prihodnih serijah, zato počasi pripravljamo prihodnje predloge sprememb, to bo potem CMD 4, na primer. Dobenega razloga ni, da se to ustavi, mislim, da se bo to nadaljevalo. Kakor je povedal gospod Hola, je to zelo mukotrpno delo najprej nas čaka znanstveno delo, potem socialni partneri, znanstveni odbor in tudi oni se ukvarjajo še z drugimi pomembnimi vprašanji na področju zdravja in varnosti. Najti moramo pravo ravnotežje, zato da bomo delali tako, kot je treba, ampak povedati želim le, da ne moremo obravnavati vseh snovi naenkrat. Formaldehid, nekdo je omenil. To formaldehid bo prišel konec marca, v začetku aprila, v predlogu takrat. Kakor ste povedali, predsedujoča, sledimo svojemu procesu, upoštevamo znanstvene nasvete in po presoji učinka preverimo predloge socialnih partnerjev. Zaenkrat od tega ne odstopamo. Vaša razprava je seveda politična, predlog komisije ostaja, naš predlog je, da sledimo temu procesu, seveda mi pa vam moramo pomagati v prihodnosti pri vaših razpravah s svetom o tem, kako bi lahko vodili ta politični proces, ki je bil tako uspešen v okviru CMD1, kar zdeva toksine za reproduktivno zdravje in izid CMD1. Študija se nadaljuje in odzvali, se bomo, kakor je bilo predlagano v predlogu spremembe v zvezi z CMD1. Naš odziv bo na voljo v začetku leta 2019. Morda še le ne psi. Gospa McIntyre je vložila veliko predlogov spremembo v zvezi s tem. Povedati pa vam želim, da en predlog spremembe zadeva stranke sporazuma NEPSI in te naj bi bile izuzete iz tega pravnega okvira. Ne vem, kako bi to lahko zakonodajno delovalo, pravno, ne vem, ali je to mogoče, to ne more biti kar predlog spremembe. Tukaj Mislim, da moramo to upoštevati. Ampak seveda navajanje sporozumov s socialnimi partnerji in zagotavljanje boljšega položaja za socialne partnerje je nekaj zelo zanimivega. Vsekakor te predloge podpiramo, kajti izvajanje direktive je tisto, kar je res pomembno. Zato pa seveda morajo podjetja in delavci sodelovati. Sporozumi kot je NEPSI so zelo pomembni. ne vemo, ali je mogoče kar tako spremenjati ta sporozum, kot predlagate v svojem predlogu spremembe. Sveda, previdni moramo biti tudi z opredelitvami pojmov, če govorimo o citotoksičnih drogah, moramo vedeti, kaj to je vsaka snov ali definicija, ki je v direktivi, to pomeni zahtevo po neposredni zamenjavi. Zato moramo vedeti točno, o čem govorimo, znanost mora biti točna in jasna. Zato mislim, da moramo biti previdni. Če bomo uvali novo pojmenovanje v direktivo, moramo vedeti, kaj to je. Ocene ni. Gre za avtomatsko zamenjavo, če je to tehnično mogoče. To bi imelo posledice v bolnišnični negi, naprimer, če bi vključili ime ali samo število zdravil. Razprava je jasna. Komisija se ni odločila, da je dovolj pravne gotovosti, da bi vključili to snov tudi socialni partneri se niso odločili za to, zato v procesu nismo tega vključili, ampak seveda, kakor sem dejal, sledili bomo razpravam in tudi v svetu bomo tesno spremljali razprave in pripravljeni smo pomagati v procesu. Tukaj se bomo stavili, seveda vas sem pripravljen odgovoriti podrobno na kakršnekoli vprašanje, ki jih morda imate. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Hona, želite še kaj dodati? rapidement. Je pense qu'on ne manque pas d'atouts en tous les cas. Uh, mislim, da ne bomo zahtevali vsega naenkrat. Prvi adut je to, da imamo skupno zavedanje, kako pomembne teme so to in da vemo, da gre za ključno temo za zdravje delavcev, pa tudi za zdravje podjetij. Drugi element dejansko si želimo to harmonizacijo, zato da bi se izvrnili temu, da bi prišlo do izkrivljanja konkurence na ravni zdravja. To je najslabša stvar, ki bi se lahko zgodila. Tu se torej vključuje tudi realnost MSP, tako kot je to tudi bilo že prvem svežnju. To seveda ne pomeni, da ne bi delavci v MSP bili manj zaščiteni kot delavci v velikih podjetjih, temveč da se upoštevajo prilagoditvene zmogljivosti MSP-jo. Kar zadeva dizel, jasno je, da danes ne bomo zaključili razprave o dizlu, vendar to je razprava, ki bo potekala in jasno je, da je prišlo do napredka pri zakonodaji, tu imamo v mislih Nemčijo, Avstrijo, tudi sedaj se nekaj dogaja na nizozemskem glede tega. Torej vsi priznajo, da obstaja težava z nevarnostjo izpušnih plinov iz dizelskih motorjev in zato moramo napredovati tudi glede tega vprašanja. Zadnji element, ki bi ga rad izpostavil, eh, sporazum NEPSI. pomembne so pobude, ki jih lahko sprejmejo družbe in sektorje. Nepsi je zelo dober primer tega. In tu gre seveda za vprašanje odgovornosti družb. Tu gre za sporazume socialnih partnerjev, ki želijo napredovati, še preden napreduje zakonodaja. Sedaj so podjetja takšna, da ne morejo seveda nadomestiti izvaja zakonodaje. Lahko pa s takšnimi elementi eh, pomagajo pri napredovanju zakonodaje. In določenim sektorjem se na ta način lahko mogoča, da eh, torej, se izboljšajo, seveda pa to ne more nadomestiti eh, zakonodaje, ki je treba uvesti. Veselim se nadaljevanja dela, ki smo ga že začeli na prvem svežnju in sedaj že imamo eh, nekaj izkušenj, torej že imamo določene izkušnje in to nam bo omogočilo, da bomo gotovo mm, učinkovito našli čim širše kompromise in s čimer bo lahko potem napredoval triolog in potem bomo lahko šli na tretji in četrti svežen. Hvala, gospod Roman. Hvala tudi vsem drugim, ki ste sodelovali v razpravi. Mislim, da je bilo zelo jasno vsem, kakšna je časovnica. Gre za reševanje življenj, ampak gre tudi za to, da dosežemo ustrezne rezultate in da ukrepamo na ravni EU. Mi lahko ukrepamo v zvezi s temi predlogi. In kako je povedal gospod Olson, v začetku leta 2019 naj bi se to zgodilo. Če nam to uspe, bomo tudi voljivcem v Evropi dokazali, da smo politična sila, ki lahko sprejme odločitve dobre za splošno javnost. Mislim, da bi to bila dobra zadnja izjava ali zadnji ukrep, preden zaključimo delo. Dobro, šesta točka na dnevnem redu gre za priporočilo sveta o Evropskem okviru za kakovostna in učinkovita vajeništva. Besedo dam najprej Savi. Na? No, bom preverila. Petega oktobra je komisija objavila predlog v zvezi z priporočilom sveta glede kakovostnih in učinkovitih vajeništev. Šlo je za spremljanje agende iz leta 2016 v zvezi z novimi spretnostmi za Evropo. Cilj je zagotoviti koherenten okvir za vajeništva, ki bo temeljil na skupnem razumevanju kakovosti in učinkovitosti. Zato priporočilo vključuje merila glede pogojev učenja in dela. Ta merila so pisna pogodba, rezultati učenja, pedagoška podpora, učenje pri delu, plačilo in ali nadomestilo, socialna zaščita in ustrezni pogoji dela, zdravja in varnosti. To priporočilo vključuje tudi določena merila glede okvirnih pogojev, vključno z regulativnim okvirom, vključenostjo socialnih partnerjev, podporo za podjetja, prožnimi kariernimi potmi, kariernim usmerjanjem in zagotavljanjem kakovosti kar nekaj so sponzorjev je tukaj, kar zadeva priporočilo sveta. Poskusila bom dati besedo nekaterim. Čaba Šogol, izvolite. Hvala. Dobro oblikovano vanjištvo so dobro za vse. Pripravljajo mlade za zahteve na trgodela in omogoča njihov prehod iz izobraževanja v delo. Drugič, vzpostavljajo vrednost za družbe. Družbe si na ta način zagotovijo usposobljeno delovno silo. Tudi za družbo je to dobro, ker to izboljšuje gospodarsko rast in zaposlovanje. Naj tudi omenim, da države, ki imajo dolgo tradicijo vajeništev, so tudi tiste, ki so najbolj odporne v času ekonomskih kriz. Vse to pomeni, da morajo biti scheme vajništva v EU zelo dobrodošle in moramo čim bolje izkoristiti ta priporočila sveta. Tu v parlamentu imamo dobro izhodišče. Sekretarjat je pripravil zelo dober pregled najpomembnejših tem, ki jih je treba obravnavati, zato da bi vzpostavili jasno, skupno razumevanje, kaj naj bi pomenilo kakovostno vajništvo v Evropski uniji. Iz osnutka resolucije bi spostavil zlasti to, da moramo olajšati sodelovanje med državnimi organi, eh, deležniki podjetij in tako naprej, da bi imeli formalen način nadzor, zato da bi preprečevali zlorabe, ker lahko uh, zlorabe eh, škodujo gledu vajništev. Treba odpraviti nepotrebne omejitve in moramo odpreti eh, vajništva vsem starostnim skupinam in ne dovolj zastopanim skupinam ljudi. Tu je še nekaj točk, ki jih je treba posebej povdariti. Prvič, kljub temu, da imamo scheme vajništev, ki so uspešno te država članica, skupne številke kažejo velike razlike med državami članicami. Podatki Eurobarometra kažejo, da so razlike od 5 do 53 odstotkov, 5 odstotkov v Bolgariji, 53 odstotkov v Avstriji, tudi moja država je na dnu lestvice. Premajhna uporaba vajeništev je zaskrbljujoča in tiste države, ki zaostajajo, bi potrebovali dodatno pomoč za to, da bi lahko to spodbojale. Drugič, delodajalci so ključni za uspeh vajeništev hkrati. Je treba zagotoviti, Eh, podjetij in MSP-jev. To pa je še vedno izziv. Raziskave so pokazali, da so MSP-ji eh, tisti, ki so manj pripravljeni sprejeti vajence. Zato je treba uvesti podporne ukrepe, zato da bi eh, povečali ozaveščenost kakovosti vajništva, zato da bi omogočili finančno in nefinančno podporo MSP-jem, ki naj spremejo vajence, prav tako treba zmanjšati bregradsko breme. Prav tako nimamo dovolj podatkov glede tega, kako vajništvo vpliva na, števil, na število brezposelnosti. Te številke bi nam omogočile razumeti učinkovitost teh ukrepov. Torej, to je nujno. Četrtič, pomembno bi bilo spodbujati programe vajništev, ki so primerni tudi za ljudi z učnimi težavami ali ki so socialno deprivilegirani. Imamo že dobre zglede v Nemčiji, v Avstriji, ko gre za vajence s posebnimi potrebami. Tem zgledom je treba slediti. Veselim se uh, uh, razprave z vsemi vami v, na delu na tem dosjeju. Hvala, gospod eh, Šogor. Sedaj pa predstavniku SND-ja. Gospod Lopes, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rad upravičil eh, poročevalcev senci gospoda Gutierreza Prijeta, ki ni mogel priti, vendar mi je predstavil stališče naše skupine in kaj bi mi priporočili glede resolucije in ustnega vprašanja, ki ga pripravljamo kot odbor. Radi bi rekli, da je zelo pozitivno, da komisija namerava s tem priporočilom dodati več reda in pomagati ranljivim skupinam, ki so pravzaprav nekje vmes med izobraževanjem in delom to je lahko zelo učinkovito. Te prakse omogočajo izobraževanje, ki dejansko do vajencu nekaj doda, nekaj da in se s tem tudi pomaga podjetju. Ampak vse to mora biti učinkovito, zato da se vajencu olajša vstop na trg dela naša skupina ne vidi negativnih vplivov pri tem priporočilu, ko gre za samo osebino nasplošno, vendar pa je res, da pogrešamo večjo konkretnost glede tega, kako doseči cilje iz samega priporočila. Pogrešamo razpravo o tem, s katerimi urodji je komisija prišla do tega priporočilo eh, svetu temelji na členu 153 in 166 in eh, komisija se je odločila priporočiti državam članicam, namesto da bi se odločila za kakšno drugo orodje. V zadnjih tretjih in pol smo videli veliko priporočil od komisije, ne le na tem področju temveč tudi na drugih področjih, zlasti, ko gre za ranljive skupine. Recimo, komisija je tako obravnavala dolgočno brezposelne, naprimer. Spomnimo, da sodbami sodišča EU komisija eh, priznava, da so vajenci Eh, povezani s podjetjem, so hkrati učenci in delavci. In to je ključnega pomena pri sprejemanju te uh, uh, zakonodaje. Torej, gre za dvojni status, to moramo upoštevati in moramo zagotoviti večjo varnost in zaščito. Dejstvo je, da načelo subsidijarnosti, ki se vedno pojavlja v takšnih besedilih, je seveda del načel Evropske unije, vendar tega ne moremo praviti kot izgovor za to, da ne bi urejali področja, ki jih pogodbe omogočajo oziroma za katere pogodbe to omogočajo. Želimo torej tudi nekaj zakonodajnega na tem področju. Tretjič. Vprašanje podatkov. Na, komisija je pripravila priporočila za leto 2014 glede praks in to je torej povezano. Zanima nas, kaj smo se naučili iz tega, kaj je delovalo, kaj ni delovalo. Kajci, če po nekaj letih še vedno uporabljamo isto urodje za ranljivo področje potem se moramo vprašati, kaj deluje in kaj ne. Kaj. In še zadnjič, torej petič, komisija tu predlaga povezovanje s socialnim stebrom. Mi, kot veste, smo zelo odločni glede uporabe socialnega stebra, vendar imamo tu enako vprašanje. Socialni stebr bi za nas moral biti urodje, ki bi imel tudi zakonodajne in finančne uh, instrumente. In obstaja tveganje, da bomo imeli na koncu seznam priporočil na različnih področjih, ko gre za uh, eh, javne, javne organe in tako naprej. Torej zgolj priporočila, nič drugega. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Tribesius, ki predstavlja IKR. E Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala poročevalcu. Nadaljevati želim tam, kjer je končal on. Evropska unija je zastavljena tako, da je stopnja brezposobnosti med mladimi najniže, tam, kjer imajo mladi možnost, da se usposabljajo na delo. Nemčija, moja država, Avstrija, Nizozemska in tako naprej. Ne vem, ali je mogoče te modele izvažati, zato da bi dosegli boljše rezultate v kriznih državah. Sveda si želim podpreti razumne predloge. Kot prejšnjemu govorniku tudi meni ni popolnoma jasno, kako želi Evropska unija doseči ta cilj, kajti predlog sveta tukaj ni dovolj jasen. Glavni problem je gospodarski. V drugem odstavku je zapisano, da potrebujemo dobre izobraževalne modele, to koristi delodajalcem in tudi delavcem. Seveda pa mora biti izobraževanje dovolj kvalitetno, dovolj kakovostno. To je sicer res, ampak to so samo pobožne želje v nekaterih poklicih, naprimer storitve, ali zunanja trgovina, to drži, ampak pri nekaterih poklicih je drugače. Naprimer, učenje rokodelskih spretnosti. Naprimer, primer iz moje države pri nas je tako, da je dualni sistem razdeljen v stopnje. Tri stopnje. Najprej se izobražuje delavca, za delodajalca se takrat to ne izplača, ker vlaga v delavca. Potem pa še drugi del, druga stopnja, dobro usposobljeni delavec še ne more oblikovati svojega podjetja, lahko dela in pri tem mora delati za podjetje in s tem amortizira stroške za svoje izobraževanje In potem tretja stopnja, po nekaj letih lahko opravi izpit za mojstra in potem lahko ustanovi svoje podjetje. Ta druga stopnja je zelo privlačna za podjetje, zato ker tukaj dobijo denar nazaj, denar, ki so ga uložila. V evropski zakonodaji pa se je ta model nekako izkrivil. Če lahko zdaj že v drugi stopnji ljudje oblikujejo svoje podjetje, potem ne delajo za druge, zato odpade ta motivacija, da bi podjetja izobraževala in s tem se pojavlja tveganje, na katerega želim opozoriti. Včasih moramo poiskati rešitve, zato da bi se podjetja lahko prostovoljno udeležila te pobude ali pa da bi v določenih državah članicah imele vseeno dovolj manevrskega prostora, da bi države članice lahko pripravile svoje modele, zato da ne bi prišlo do izkrivljanja trga. Zdaj pa še to, kar je povedal gospod Lopez. To je nacionalna pristojnost, politika zaposlovanja in tako bi tudi moralo ostati. Od tega načela ne odstopamo in zato seveda izpostavljamo neobvezujočo naravo te direktive. EKR v splošnem podpira to poročilo. Hvala. Hvala. Sedaj pa predstavniku Alde, vendar mislim, da ni nikogar tu, nikogar ne vidim. Gospe Harki ni. In nihče ne nadomešča. Na Gremo naprej. Tanja Gonzales Penjas za GUE NGL. Izvolite. Gracias. Hvala. Najprej hvala pročevalki za njeno delo glede ustnega vprašanja in za predlagano resolucijo. Tu je veliko stvari, ki so nam skupne, ko gre za vprašanje svetu in splošno se strinjamo eh, s tem pristopom glede predloga okvira za vajništvo, ki naj bo učinkovito. To se nam zdi zanimiv predlog in to smo že večkrat dejali, kaj ti mladi, ki že desetletja trpijo eh, na, del, na trgu dela, potrebujo nekakšen okvir za to, da bodo imeli nekakšno jamstvo, da se vajništvo ne bo spremenilo v prekarno delo. Torej, na, naše predloge so naslednji pri prehodu na trg dela. Razumemo, da sistem vajništva mora imeti namen prehoda in da torej mora priti na koncu do stabilnega vstopa na trg dela. V več državah je obstajala pogodba o vajništvu, ki je trajala najdlje dve leti, sedaj pa je prišlo do deregulacije in odprla so se vrata temu, da so vajništva postala neskončna. In potem so vajenci pravzaprav postali neplačani delavci. Drugič, kar zadeva kakovost vajništva, OECD je v nekem poročilu iz lanskega leta ugotovil, da je treba zagotoviti kakovostna merila za vanjištvo, zato ne bodo na koncu to prišla delovna mesta za nizko kvalificirane. Moramo uh, se zavedati, da v nekaterih državah, kot recimo v Nemčiji, na nizozemskem, uh, so vanjištva uspešna, vendar v nekaterih drugih državah, v Španiji in Italiji, je pogosto tako, da ti ukrepi ne pomenijo, da nekdo dobi delovno mesto, temveč so mladi uh, vse čas v nekakšnem prekarnem položaju in le, pravzaprav le nadomešča delo stalnih delavcev. Torej ta resolucija se mora uh, tega zavedati in mora vključiti kakovostni okvir in mora zahtevati, da ima opisano pogodbo med izobraževalno ustanovo, med vanjcem in družbo, ki ga, ki ga spremljajo vanjištvo in pa tako je, mora biti vanjištvo plačano. Če želimo, da bo vanjištvo uspešno v prihodnih letih, potrebujemo tudi financiranje programov in tudi potrebujemo nadzor, zato ne bo prišlo do izkoriščanja mladih. In četrtič, Kar zadeva evaluacijo in končne cilje, menimo, da mora ta okvir vključevati reference na podeželska območja, kjer ni fleksibilne eh, ponudbe in prav tako je treba vključiti osebe s posebnimi potrebami in potrebujemo zagotoviti ravnovesje med spoloma. Potrebujemo mehanizme za nadzor. To je potrebno zato, da bomo vedeli, ali so ta vajeništva res učinkovita. In moramo zagotoviti, da je ta okvir tak, da se bo pozitivno izvajal in da ne bo zgolj prikrival uh, zlorab in preka prekarnosti. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa tudi Randke iz zelenih, izvolite. Really Hvala, res ste se dobro. Eh, držali časa, tako da sem zamudila začetek razprave. No, vsekakor se bom odzvala na predlog priporočila za evropski okvir. Mislim, da je dobro, da imamo nekaj, kar je referenčna točka za države članice, ko gre za vajeništvo, gre za standardne v vajeništvu. To je zelo pomembno, kaj te. Kar smo videli v zadnjih nekaj letih je to, da obstajajo res velike razlike med državami članicami in vajenci gredo le s težavo iz ene države v drugo državo, če želijo imeti čezmene izkušnje. Poleg tega je včasih zelo težko primerjati različna vajeništva med sabo in v nekaterih državah članicah prihaja do zlorab, zlasti prihaja do izkoriščanja mladih in vajence kličejo vajence, vendar tu ne gre za pravo vajeništvo. Torej, to, da imamo kakovostni okvir, je zelo pomembno in nekatere standarde je treba izpolniti vse država članica, ko gre za vajništva in menim, da plačilo je tu pomembno, vajništvo mora biti plačano, mora imeti pravno zavezujoče pogodbe, tako da vajništva niso le način uh, zaposlovanja poceni delovne sile, temveč to mora biti res eh, učna izkušnja za vajence in To je pomemben izziv, s katerim se soočamo posod v Evropski uniji. Moramo zagotoviti, da akademske izobraževanje in vajništva so na uh, enakopravni ravni, kajti pogosto je tako, da je akademsko izobraževanje več vredno za družbo. In mislim, da moramo ovrednotiti vajništvo bolj tako, da boste na enaki ravni. In še zadnja stvar, nekateri kolegi so to že omenili tudi podjetja morajo tu odigrati pomembno vlogo. Kaj ti vprašanje, ali bo Evropa uspešna kot trg, je odvisno od tega, ali, kako kakostna bo naša delovna sila. In preveč pogosto se družbe otepe odgovornosti in ne investirajo v to, da bi imeli kakovostno delovno silo sedaj, pa tudi v prihodnosti. In investiranje v kakovostna vajništva je zelo pomembna točka in mislim, da bi tu morali prevzeti več odgovornosti. Zato bo zelo pomembno povdariti, da mora tu odigrati svojo vlogo. Tudi, če to ostane, na koncu je to denar, ki bo dobro naložen, ker se bo to izplačalo v prihodnosti. Thank you. Hvala. Nihče ne predstavlja EFDD, saj na mojem seznamu. Nihče ne zastopa niti ENF, ne. Bi morda, je tu kdo z, iz GD za zaposlovanje? Dana Bahu, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Pozdravljamo, uh, to delovski parlament spremlja to pobudo rada bi izpostavila, da gre tu za pobudo, ki je zelo pozitivna. Glede na odzive, ki smo dobili od socialnih partnerjev. Datum za sprejetje predloga je eh, določen in eh, predstavniki socialnih partnerjev so že pozdravili to pobudo, imajo še dodatne predloge glede same vsebine predloga, vendar naj povem, da je to nekaj, kar so pravzaprav pričakovali strani Evropske komisije. In sedaj se veselijo pogajanj na ravni sveta. Gre za pobudo, ki gradi na delu, ki je potekalo v kontekstu Evropskega zavezništva za vajeništvo bistvu smo vključili veliko deležnikov, države članice, socialne partnerje, eh, gospodarske zbornice in tudi same vajence, mlade. Lani smo vzpostavili mrežo za vajence, tako da lahko tudi njih glas slišimo, ko se sprema eh, politika, ki jih zadeva. Kar zadeva vsebino samega priloga, naj povem nekaj besed. Skušali smo si ogledati dve možne ravni ukrepanja. Odločili smo prvi komplet kriterijev glede samih schem vajništev, zlasti z vidika tega, kaj moramo storiti, da bo to uspešna učna izkušnja gre za komponento učenja, pa tudi za interakcijo, ki je za to potrebna, sodelovanje z uh, gospodarsko družbo, kjer uh, se pravzaprav vajenec uči, pa tudi tu je pomembno sodelovanje z uh, šolo. Pomembno je medsebojno spremljanje na obeh straneh, zato da se zagotovi, da vajenec na koncu dobi mešano oziroma uravnoteženo uh, učno veščino. Prav tako tu obravnavam uh, plačila, socialno zaščito, vprašanje zdravja in varnosti pri delu. Seveda to je treba zagotoviti skladno z nacionalno stand, zakonodajo standardi. Druga vrsta kriterijev se zadeva eh, na okviru, v katerem deluje vajništvo, ne, ni nekaj, kar je v vakumu, to je del širšega usposabljanja in menimo, da če želimo, da so vajništva kakovostna, potrebujemo določen sistem v zvezi s tem, ki pomeni, da imamo jasen regulativni okvir, da se ve, kakšne so pravice in obveznosti vključenih partnerjev. Prav tako menimo, da je pomembno vključevanje socialnih eh, partnerjev pri tem delu. Prav tako omenimo to, kar ste tudi vi omenjali in sicer, da je zelo pomembno priznavanje vajeništva kot eh, pomembnega urodja za izobraževanje. In to je treba priznavati v okviru nacionalnih eh, izobrazbenih schem in to je tudi nekaj, kar lahko pliva na vse življensko učenje in priložnosti za delo. In ena zadnje bi rada izpostavila še en pomemben vedik tega predloga in sicer sistematični pogoji, podpora, ki mora biti na voljo, finančna in nefinančna podpora podjetjem, zlasti MSP-je, zato, da bodo lahko omogočili visoko kakovostno delovno okolje na delovnem mestu. V predlogu komisije so tudi priporočila državam članicam glede tega, kako naj to izvajo na nacionalni ravni. Ne bo težko sprejeti političnega sporazuma glede samega besedila, vendar še pomembneje je, da se potem ta politični sporazum tudi konkretno izvaja na nacionalnih ravneh. In drugič, tudi ko gre za obveznosti, za obljube komisije glede tega, kako izvajati to priporočila, tudi z um, izpostavitvijo služb za podporo vajništev. To bomo predstavili novembra na Dunaju. S tem bi zaključila in mi smo pripravljeni za nadaljne razlage in podrobnosti, ki bi vas zanimale. Thank you for being here and for giving. Najlepša hvala, da ste se udeležili današnjega sestanka in da ste nam predstavili svoj odziv. Kakšna je časovnica? Rok za vložitev predlogu spremem mislim, da je četrtek ta teden. In sicer je to 25. januar opovdne. To bomo sprejeli na odboru Empel 27. januar februarja na plenarnem zasedanju, pa bomo to obravnavali in o tem glasovali marca. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer gre za razlago in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. problem with um, that Madam McIntyre. Žal gospe McIntyre, ki je poročevalka pri tem mnenju, zaenkrat še ni z nami, saj trenutno zaseda na drugem odboru. Mislim, da se ne bomo mogli kar tako lotiti naslednje točke, gre za predstavitev kandidatov, prav gotovo niso še vsi z nami. Morda bi bilo najbolje, da bi dobili besedo poročevalci. V senci na to pa še gospa McIntyre. Je že na poti? Čez deset minut bo z nami. Dobro, sicer smo res nekoliko hitrejši, kar se tiče dnevnega reda, ampak verjetno ne moremo kar tako prekiniti sestanka odbora. Ni dobro, da si izgubimo, da si privoščimo izgubo časa. Gospa McIntyre bo kmalo z nami, medtem ko jo čakamo, pa lahko dobi besedo eden ali pa morda dva poročevalca v senci. Pri tej točki bo najprej na vrsti gospa Sonder. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Upam, da bo poročevalka dobila vse informacije, da ji bodo predstavljena tudi vsa naša stališča glede mnenja, o katerem se danes pogovarjamo. V vsakem primeru se ji že zahvaljujem za osnutek tega mnenja, ki je po mojem mnenju dobro oblikovano, to je dobra podlaga za delo našega odbora v prihodnosti. Predlagali bomo nekaj predlogov sprememb, zato da bomo izboljšali besedilo pri nekaterih točkah, o tem bom zdaj spregovorila nekoliko bolj podrobno. Morda si lahko vzamem celo nekaj več časa, glede na to, da je toliko odsotnih in glede na to, da imamo na voljo več časa. Kar zadeva prvi odstavek mnenja gospe McIntyre, mislim, da bi morali razširiti spektr inovativnih elementov. Kaj je torej del tega napredka? Osnutek mnenja, citiram, se večinoma osredotoča na poenostavitev zakonodaje in pa zmanjšanje upravnega bremena, še posebej za majhna in srednja velika podjetja, kar je seveda zelo pomembna, prioritetna točka. In vendar, mislim, da zakonodajni postopek ni omejen le na ta vidik. Mislim, da moramo paziti tudi na to, da bomo izboljšali zakonodajni postopek v samem bistvu. Zato potrebujemo poglobljeno medinstitucionalno sodelovanje, prav tako pa moramo izboljšati tudi preglednost, transparentnost v zakonodajnem procesu. Pri tem seveda moramo upoštevati tako subsidijarnost kot načelo sorazmernosti. To je prvo. Potem pa drugo, to, kar zadeva načrtovanje dela. Medinstitucionalni dogovor predlaga tukaj kar nekaj pozitivnih sprememb, ki bodo omogočile parlamentu in svetu okrepljeno vlogo pri pripravi delovnega načrta Evropske komisije. Besedilo poziva tudi k večji transparentnosti in obenem vzpostavlja odgovornost do lojalnega sodelovanja. To je pomembno. Potem pa četrti odstavek poročevalka se sklicuje na načelo na osnovi Small Business Acta, torej akta za majhna podjetja. Glede tega moramo biti še nekoliko bolj konkretni, pozvati moramo Evropsko komisijo, pa tudi parlament in svet, da se sistematično borijo proti preizkusom MSP-ja v celotni oceni učinka. Gre torej za preizkus konkurenčnosti znotraj zakonodajnega postopka. To bo bistvenega pomena za majhna in srednje velika podjetja, ki, naj vas opomnim, predstavljajo 99 odstotkov našega poslovnega tkiva. Kar zadeva samo oceno učinka, mislim, da ni dobro, da preveč zabredemo v notranje postopke in določimo specifični delež evropskih poslancev, ki morajo sodelovati pri izvedbi ocene učinka mislim, da moramo tukaj predvideti več proceduralne fleksibilnosti. Kar zadeva posvetovanja z javnostjo ter za zainteresiranimi stranmi ali pa deležniki, mislim, da je treba ta del okrepiti, povdariti, kako je to pomembno. Zahtevati pa moramo tudi, da bodo posvetovanja dostopna vsem, zadevnim deležnikom v vseh uradnih jezikih Evropske unije. To je pomembno. Na to pa deseti odstavek, ki govori o določenju ciljev za zmanjševanje zakonodajnega bremena. Mislim, da bi tukaj lahko dobili več konkretnih informacij o samem orisu in načinu izvajanja teh ukrepov. Pa še nekaj sklepnih besed. Dovolite mi, da omenim vidik, ki ga ni mogoče najti v osnutku mnenja. Gre namreč za delegirane akte. Ustrajati moramo po potrebi, da vključimo strokovnjake sveta in Evropskega parlamenta v postopek priprave delegiranih aktov sporočilo so zakonodajalcev glede temeljnih zakonodajnih aktov mora biti bolj jasno in enoznačno. Če želimo izboljšati težave za netransparentnostjo pri teh zakonodajnih aktih, mislim, da bomo morali spodbujati institucije, da oblikujejo skupni registr za delegirane akte. Tako, gospa predsedujoča, to sem želela povedati poročevalki, predstaviti to stališče in veselim se že izmenjave stališč glede tega besedila. Hvala. Thank you for that. Najlepša hvala. Prav gotovo. Vsi, nekateri zapisujete povedano, tako da boste lahko o tem poročali gospej McIntyre, ko se bo lahko držila našega zasedanja. Zdaj pa gospa Jongerius, Brando Benifej, naš poročevalc v senci v imenu SND, žal danes ni z nami, upravičuje se za to nevšečnost in me prosi, da predstavim njegovo kratko stališče. Lepo pozdravlja gospod Benifej tudi vas, gospod predsedoče in pa poročevalko. Poročevalko se zahvaljuje za osnutek mnenja, Brez dvoma je ta tema zelo pomembna, ne le za dobro delovanje naših institucij in pa za izboljšav delovne metodologije, ki jo uporabljamo, ampak je to pomembno tudi za naše vsakdanje delo, delo odbora EMPL. Kot poročevalec esenci SND Brando upa, da bo ta dosje užival čim večjo podporo. Cilj večje transparentnosti, večje učinkovitosti, večje fleksibilnosti pri zakonodajnem postopku, je nekaj, kar mora biti skupni imenovalec vseh tistih, ki želijo obraniti interese evropskih državljanov. Prav gotovo boljša priprava zakonodaje ne pomeni manj zakonodaje, deregulacija, ne moramo imeti takega pristopa k oblikovanju politike, ampak se moramo opreti na razumevanje, da potrebujemo dobro, premišljeno, vključevalno politično odločanje. To bo vodilo večjo kakovost zakonodajnega dela. Zaščita delavcev vsekakor ne more biti odvisna od velikosti podjetja ali pa delodajalca, od mesta dela ali pa vrste pogodbe. Vse delavce treba začititi na enak način. Po mnenju poročevalcev senc je pogosto težava v napačni interpretaciji zakonodaje, pogosto gre tukaj za unilateralno interpretacijo sveta ali pa komisije. Nekaj primerov naj predstavim, morda bi lahko omenili dva pomembnejša doseja, vsaj za delo našega odbora, ki ju sveče vedno blokira. Prvič direktiva o enakosti med spoloma. Tam želimo postaviti minimalni prag 40 odstotkov predstavnic, torej ženskega spola, na izvršnih odborih podjetij. Potem pa želimo upoštevati tudi enaka načela. Gre torej za nediskriminacijo glede verospovedi, spola in tako dalje. Najti moramo tudi rešitev izven koridorjev sveta. Poročevalec o senci SND meni, da bi to mnenje lahko pozorilo tudi na glavne poteze te problematike. Moramo po vsej Evropski uniji pozivati k boljši, bolj transparentni in bolj učinkoviti zakonodaji na področju socialne politike in politike zaposlovanja. Hvala. Najlepša hvala ali je tu kdo v imenu Alde, ki sodeluje so pri tem doseju, ne. V tem primeru predajam besedo Gabriele Cimra. Guje Engel, izvolite. Ja, vielen, vielen Dank. Hvala lepa. Že dolgo je bilo. Že dolgo tega je bilo povedano, da se bomo govo, pogovarjali o tej temi v odboru za zaposlovanje. Zdaj imamo pred seboj osnutek mnenja odbora in povedati moram, da me je kar presenetilo, kajti v besedilu niti enkrat ni vključen konkretni predlog o socialnem zaposlovanju. To mnenje bi lahko pripravili tudi drugi odbori, ampak mislim, da bi mi morali prav gotovo zahtevati, da potrebujemo merila za socialne standarde. Začela bi z deseto točko. Poročevalec je zapisal, da naj bi ta pravila za zaščito delavcev predstavljala breme. S tem se ne strinjam. Mislim, da moramo mi skrbeti za to, da ne bo prišlo do tega, da boljše upravljanje pomeni, da zmanjšujemo raven socialne zaščite, ker je socialna zaščita breme. Mislim, da moramo nekaj povedati v zvezi s tem. Mislim, da bi morali zagotoviti boljše spoštovanje pravil za delavce, pravica do dela, pravica do posvetovanja in tako naprej. To moramo še okrepiti. Boljše upravljanje ne sme pomeniti zmanjšanje standardov za delavce. Mislim, da bi se to mnenje moralo posvetiti prav temu. Upozorjam tudi na to, da je komisija leta 2016 samo pri polovici svojih zakonodajnih predlogov izvedla presojo vpliva. Vedno govorijo o časovni stiski, na to moramo biti pozorni. Med drugim to pomeni, da se presoja vpliva ne izvaja na področju okolja in sociale. Na to moramo opozoriti, kajti to je osrednji del Evropskega parlamenta, kar zadeva pogajanja o medinstitucionalnem sporazumu. In še zadnji komentar. Javne predstavitve so pomembne, ampak seveda to ne sme nadomestiti rednega zakonodajnega postopka in sodelovanja s socialnimi partnerji. Dobro, tukaj bom končala. Upam, da bomo v naslednjih dneh lahko sprejeli predloge sprememb, potem pa upam, da bomo na koncu dobili dobro mnenje odbora za zaposlovanje. Hvala. Thank you. And then we go... Najlepša hvala. Zdaj pa nazaj na prvo ime na seznamu. Gospa McIntyre, kot poročevalka, niste bili tukaj, ko smo začeli s to razpravo. Prav gotovo pa argumentacijo dobro poznate. Zdaj boste dobili besedo vi, tako da lahko predstavite to tematiko, čeprav sta dve govornici že podali svoje stališče. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Žal mi je, da me ni bilo tukaj ob samem začetku. Tukaj sem bila ob pol petih, to je bil predvideni čas za govor. Na Agri smo zamujali, tukaj pa smo zgodnji. To je torej življenje nas poslancev, ki smo na dveh odborih. Veliko veselje mi je, da imamo priložnost pregovoriti o medinstitucionalnem dogovoru o boljši pripravi zakonodaje. Menim, da večina poslancev na tem odboru prav gotovo ve, da podpiram boljšo zakonodajo in menim, da moramo tudi na tem odboru storiti vse v naših močeh, zato da poskrbimo za to, da izvajanje IA, ja, ne bo še ena zamujena priložnost. Imam torej več priporočil, kako lahko izvajamo ta medinstitucionalni dogovor. Pomembno je, da oblikujemo dobro zakonodajo, ki bo dosegala zastavljene cilje. Ne glede na to, ali gre za zaščito delavcev, njihovih pravic ali zdravja, ali gre za ustvarjanje več delovnih mest. Bistveno je to, da je zakonodaja čim bolj enostavna in da jo bo čim laže izvajati, spoštovati njene določbe. To ne pomeni kompromisa glede standardov in zakonodajnih predlogov, ki si jih želimo, ampak moramo poskrbeti za to, da bodo ljudje ra, laže razumeti zakonodajo in jo na ta način tudi izvajali. Prepogosto vidimo, da prihaja do nekaterih zakonodajnih ukrepov, ki vodijo v nezaželene posledice. Pričakujemo torej, da to, kar bomo izvajali, bo pripeljalo do pozitivnih učinkov. Pogosto pa se dogaja ravno nasprotno, povzroča težave. Predstavila pa bom. Lahko bi jim predstavil nekaj primerov, ampak ne bom zdaj zapravljal časa s tem. Novi IIA e vključuje zelo zanimiva, vznemirljiva urodja, ki jih lahko uporabimo. Še posebej bi želela omeniti ABS, torej letni pregled bremena. Eno izmed bistvenih sporočil tega odbora mora biti, da si želimo določenega izvajanja ABS-a. Kako smo si to zamislili? Sama sem si to tako zamislili, da naj bi to izvajali tako kot letni pregled rasti, kjer ko odbor vsako leto oblikujemo odziv v obliki odziva komisiji glede tega, kako države članice izvajajo, izvršujejo zakonodajo. Seveda bi šlo v primeru tega odbora za zakonodajo vizano na zaposlovanje. Letni pregled obremenitev bi bila zelo dobra priložnost, da bi tako mi kot naši državljani jasno videli dodano vrednost evropske zakonodaje. Mogoče bi bilo ugotoviti tudi, kje države članice enostavno izkoriščajo to zakonodajo zato, da oblikujejo dodatne predpise. To je bila pogosto tudi kritika strani evropskih državljanov. Sama menim, da je do Brexita prišlo tudi zaradi tega, ker se je večkrat govorilo o tem, da je vse to zakonodaja iz Evropske unije in da želimo to odpravljati. Zelo pogosto pa to ni tako. Gre za izkoriščanje te zakonodaje z oblikovanjem predpisov na strani držav članic. Torej, zakonodaja tukaj izgleda zelo drugače, kot potem, ko jo država članica prenese v svojo zakonodajo oziroma nacionalni okvir. Imel sem več predlogov tudi glede ocene učinka substančnih predlogov. Ocena učinka se ne uporablja dovolj kot orodje za evaluacijo naših glasnih predlogov. Številni ste morda skeptični glede tega predloga, ampak mislim, da obstaja bistveni razlog, zakaj bi bilo to delo dobro. Mislim, da bi na ta način lahko okrepili svoje stališče tudi v trilogu. Svet mora namreč zaenkrat še vedno izvesti prvo oceno učinka, kolikor vem, še vedno zaostajajo pri pobudah za boljšo zakonodajo. In če bomo lahko izvajali svoje oceno učinka, bomo lahko to uporabili kot pogajalski adut pri zagovarjanju naših stališč. Ne smemo se bati ocenjevanja učinkov svojih predlogov. Prav tako je pomembno oblikovati strokovna mnenja, zato da se lahko na ustrezen način soočimo s težavami. Še nekaj, česar sem se dotaknila, novi dogovor glede sprejmanja programa Evropske komisije. Mislim, da moramo opomniti Evropsko komisijo, da se mora odgovorno odzivati na našo poročilo na lastno pobudo. Poskrbeti moramo za to, da dobimo konkreten odziv in pa konkretno spremljanje strani Evropske komisije. In zadnje pozdravljam še dejstvo, da novi dogovor poudarja potrebo potem, da priznavamo položaj MSP-jev. MSP-je ustvarjajo več kot 20 odstotkov delovnih mest v Evropski uniji, so tudi hrbtenica našega gospodarstva in zato mora naš odbor podpreti tiste vsebinske elemente medinstitucionalnega dogovora, ki bo omogočil MSP-jem, da spoštujejo zakonodajo in obenem še naprej opravljajo svoje delo. Še naprej bi lahko izpostavljala vse vsebinske elemente, vendar pa si želim slišati še tiste stališča, ki do zdaj niso bila predstavljena. Vem, da se mnenja razhajajo, moji asistenti so si seveda zapisali tudi komentarje do zdaj, tako da bom tudi te upoštevala, zdaj pa bom prisluhnila še drugim mnenjem. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kalvežan Bombo, ste vi govorili v imenu Alde? Da, izvolite. Gospod Kavada je bil poročevalec v senci v imenu naše politične skupine in prosim je, da v njegovem imenu preberem to kratko stališče. Gospod Kavada se zahvaljuje poročevalki za osnutek mnenja, obenem pa bi želel tudi dopolniti to besedilo z naslednjimi pripombami. Medinstitucionalni dogovor mislim, da bi moral izboljšati sodelovanje med Evropskim parlamentom, svetom in pa Evropsko komisijo. ABS, letni pregled bremena, potem pa tudi preizkus konkurenčnosti MSP-jev ter cilji za zmanjšanje upravnega bremena ter regulativni nadzorni organ. Vse to so ukrepi, ki lahko izboljšajo gospodarske izmenjave. Drugič, programski dogovori morajo biti jasni, Evropska komisija mora oblikovati tudi zakonodajni predlog na osnovi našega poročila na lastno pobudo. Tretjič, zamisel je dobra, ampak najti moramo rešitve znotraj ustreznih časovnih okvirov. Prav tako potrebujemo transparentno zaimenovanje strokovnjakov. Četrta točka, gospod Kavada, se strinja s tem, da ukolikor govorimo o evropskih MSP-jih, se moramo zavedati tega, da ustvarjajo delovna mesta po celotni Evropski uniji. Petič, potreba po oceni učinka je seveda realna, ampak le, če se pri oceni učinka upošteva časovne omejitve. Potrebujemo tudi večjo preglednost glede sodelovanja deležnikov pri ocenah. Šesta točka. Gospod Kavada bo lahko to mnenje podprl. Če boste omenili tudi javno posvetovanje in posvetovanje z deležniki v sodelovanju z Evropsko komisijo. Za veto točko se pravi, kot ovo, naš eh, poročevalce senci strinja, ampak zagotoviti je treba tudi večjo transparentnost ter ravnoteže enakost med spolim. Najlepša hvala. Jean Lambert ni tukaj, govorila naj bi v imenu zelenih, je fa, nikogar ni tukaj v imenu FDD. Prav tako tukaj ni predstavnice ENF. Evelyn je prosila za besedo. Hvala lepa samo en splošen komentar v zvezi z uvajanjem dodatnih pravil na nacionalni ravni, vse kar zadeva minimalne standarde. Ta praksa je slaba praksa. Zato so letni pregledi bremena in podobni dobri ukrepi. Ampak zelo pomembno se mi zdi naslednje ločevati moramo med goal platingom, torej uvajanjem dodatnih pravil, ki niso neposredno povezana z zadevo in med minimalnimi standardi. O tem govorimo v tem odboru. Večina določb, o katerih odločamo na tej ravni, na področju zaščite delavcev, pogojev dela in tako naprej, veliko zadev, o katerih govorimo mi, zadeva minimalne standarde. In če se vlada odloči, da izvaja direktivo in reče, mi želimo imeti višje standarde, potem mora biti vedno mogoče to na nacionalni ravni tudi storiti. V lanskem letu smo se vedno ukvarjali z sodbami sodišča, ki so nas eh, pripeljala res do roba. Vprašali smo se, ali gre za minimalne ali maksimalne standarde. To je zelo pomembna tema. Tukaj moramo imeti manevrski prostor kot evropski zakonodajalci. V poročilu o boljšem upravljanju moramo jasno zapisati, da boljše upravljanje pomeni, da lahko pogledamo, ali ne bi bilo bolje kakšnih pravil izbrisati, zato ker obstaja že kje druge, ker je pač breme vedno večje. Sveda, tukaj moramo ukrepati, kajti tukaj že imamo kar nekaj plevela. Pogosto so MSP-ji še posebej obremenjeni zaradi tega. Ampak mislim, da moramo pustiti manevrski prostor za nacionalno raven, zato da bodo vedeli, da gre za minimalne standarde in minimalnih standardov ne gre primerjati s to prakso gold platinga ali uvajanjem nepotrebnih pravil. Hvala. Uh, Najlepša hvala, prav tako so z nami predstavniki komisije. Ne vem, kdo je danes z nami. Izvolite, prosim, da se predstavite. Hello, my name is Jana Leštok. Jana Leštok, sem delam na Evropski komisiji, se ukvarjam tudi z izvanjem medinstitucionalnega dogovora. Kakršenkoli pregled oblikovanja zakonodaje mora potekati v tripartitnem postopku, imam pa nekaj tehničnih pripomb. Prvič, najprej sestanek političnega pregleda, ki je potekal 12. decembra. Takrat so se sestale vse tri institucije in opredelile napredek pri izvajanju načrtov glede boljše priprave zakonodaje. Med drugim smo se pogovorili tudi o našem sporočilu o boljši pripravi zakonodaje z dne 24. oktobra Tam smo uvedli letni pregled bremena. Gre torej za pregled truda Evropske unije glede zmanjševanja zakonodajnega bremena. Tukaj se že sklicujem na osmo točko, to že imamo. Potem pa še medinstitucionalni registr zakonodajnih aktov, tudi o tem smo govorili na tem sestanku in mislim, da smo to točko že poudarili, priznali, gre za izvrsten primer medinstitucionalnega sodelovanja. To je vse z naše strani. Hvala. Thank you for that. Najlepša hvala. Kakšna je časovnica za obravnavo tega poročila? Rok za vložitev predlogov sprememb je 29. januar ob 12. Potem sprejeti na odboru 21. 22. marca, potem pa sprejeti na Juri, to je vodilni odbor, 27. marca. Ali ste želeli podati še kakšen sklepni komentar, gospa McIntyre? Seveda lahko to storite, izvolite. Najlepša hvala vsem. Želel sem le povedati Evelyn Regnard, da se popolnoma strinjam z njo in če bi me prisluhnili pri podajanju stališča o direktivi o karcinogenih in mutagenih snoveh, bi vedeli, da si želim, da bi države članice šle dlje, ne govorimo o tem, da bi si želeli storiti manj. Želimo si najboljše možne standarde. Ne govorimo o tem. Skicevala sem se na gold plating, na uvajanje nepotrebnih predpisov, da se torej dodajo dodatne regulativne plasti, ki jih ne bi smeli imeti in dajo Evropi slabo ime. Najlepša hvala. Evelin, ste želeli to pokomentirati? Ne, prav tako nihče drug. Najlepša hvala za to razpravo. To pomeni, da se bomo k malu lotili točke 8 na dnevnem redu. Gre za predstavitev kandidato za imenovanje za strokovnjake Evropskega parlamenta v upravni odbor Evropske fundacije za usposabljanje. Are... Ne vem, ali so kandidati že tu, mislim, da prehitevamo današnji dnevni red za kakih deset minut. Predlagam, da počakamo na vse tri kandidate, ali pa tudi ne, z nami je že Edith Bauer, prav tako vidim Alejandra Serkasa, oziroma je nekje tukaj v bližini, potem pa bo z nami tudi Jean-François Mizier, ki pa ga baje ne bo. Gospa Bauer, lepo vas prosim, da se nam pridružite. Tukaj bomo pa počakali še nekaj trenutkov na gospoda Serkasa. <laughs> Pozdravljeni, gospod Serkas. Kar pridružite se nam, tukaj vas čaka stol. No, you come up here. Yeah. Okay, eh. Tako, zelo malo poslancev je stalo v sejni dvorani, tako bodo stvari veliko bolj enostavne za gospod Bauer in za gospoda Serkasa. Se pa prav gotovo zamenjata pomena te točke na dnevnem redu, gre za izmenjavo mnenja s kandidati za in manje za strokovnjake Evropskega parlamenta v upravni odbor Evropske fundacije za usposabljanje ETF. Še tretji kandidat je naveden na dnevnem redu Jean-François Mézier, ki pa se žal ne bo mogel udeležiti tega sestanka. Zdaj pa predajam besedo kandidatoma, na to pa boste lahko njuni intervencije pokomentirali še tisti poslanci, ki ste tukaj. Prav tako so prisotni predstavniki komisije. Najprej bo dobila besedo gospa Bauer. Prav gotovo se zavedate tega, da se predstavitev prenaša tudi preko spleta, torej ni nujno, da so ljudje v sejni dvorani, pa vas lahko poslušajo pred računalniki, na primer. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Kot veste, sem bila članica tega odbora deset let, Uh, Tako da mi je veliko veselje, da sem ponovno tukaj. Potem, ko sem zapustila Evropski parlament, ste me imenovali za neodvisno strokovnjakinjo pri Evropski fundaciji za usposabljanje. Povedati vam moram, da res cenim to, da ste mi dali priložnost, da vas lahko na nek način predstavljam na tem odboru oziroma na fundaciji za usposabljanje. Sam tam tudi neke vrste vaše oči in ušesa. Na zadnje, ko smo se pogovarjali, sem povedala, da kljub dejstvu, da je ETF na obrobju zanimanja tega odbora, zaradi tega, ker se njene dejavnosti osredotočajo predvsem na države, ki niso članice Evropske unije, zelo cenim delo, ki ga ta fundacija upravlja. Evropska fundacija za usposabljanje dela na zelo visoki ravni, združujejo veliko strokovnjakov, veliko koristnega znanja imajo glede politike zaposlovanja na eni strani ter razvojne politike na drugi strani. ETF kot agencija oziroma fundacija je po mojem mnenju zelo pomembno orodje za razvojno politiko. Po mojem mnenju se njen pomen večinoma pocenjuje. Še toliko bolj, če se zavedamo velike problematike zaradi migracijskih tokov. V prihodnosti si prav gotovo zamišljam, da bi morali ponovno oceniti pomen, vrednost tega orodja. To je res ustrezno orodje, dober način za soočanje s to problematiko. Evropska fundacija lahko zagotovi pomoč v tistih državah, odkudar prihajajo migranti. Ta agencija se res sooča z velikimi pritiski, prav gotovo tudi zaradi vedno manjšega obsega proračuna, pa tudi osebja, tudi v naslednjem proračunskem obdobju. Kljub temu še vedno upravljajo zelo zanimivo, dobro in učinkovito delo, izvajajo relevantne dejavnosti v tistih državah, ki so v središču njihovega delovanja. imajo zelo visoke ambicije, se morajo pa soočiti z zelo veliko dela, več kot 100 zaprosil strani komisije na leto. Vsak drug delovni dan torej dobijo novo zaprosilo. Po eni strani je to morda izredno breme za njih, po drugi strani pa je to tudi vir ponosa, če smem temu tako reči. In to zato, ker se Evropska komisija očitno zelo pogosto zanaša na njihovo delo. Torej, fundacija mora biti zelo fleksibilna, opraviti delo v vseh teh različnih državah. Če mi boste jutri podelili to nalogo, si bom prav gotovo prizadevala izboljšati odnose med tem odborom, Evropskim parlamentom in pa ETF. Imam res zelo dober občutek glede delovanja te agencije v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa, gospod Serkas, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobro dan vsem skupaj, spoštovani kolegi poslanci in drugi, ki nas danes tu spremljate. Tudi sam bom uvodoma spomnil, da dobro poznam to hišo, ker sem bil 15 let tu. Zdi se dolgo, vendar je to zelo hitro menilo in imam zelo prijetne spomine, eh, spomine iz te hiše in ko sem dobil obilo strani socialistov in strani koordinatorjev, če bi predstavljal parlament kot strokovni sodelavec v agenciji v Turinu, sem bil res zelo zadovoljen, pa tudi presenečen, kajti sedaj sem že upokojen, nisem več poslanec in ko sem zapustil to hišo, sem menil, da se ne bom več nikoli vrnil in res sem bil presenečen, da se lahko znova vrnem k svojim starim strastem in da tudi nekatere prepoznam, torej nekatere ljudi, s katerimi smo tako veliko sodelovali. Tudi sam sem mislil, da več ne bom prevzemal političnih odgovornosti, vendar ravno fundacija iz Torina je tista, zaradi katere sem lahko prilomil to obljubo. Zakaj imam eh, z dobre odnose z obema stranema te fundacije izobraževanje, sposabljanje in razvoj. To sta dve temi, ki ste mi zelo blizu. Iz družinskih razlogov prihajam iz družine učiteljev. Nekateri so bili zelo upleteni v vseživljenjsko izobraževanje. Preden sem diplomiral iz prava, kot lahko vidite v mojem življenjepisu, ki sem ga poslal Eh, sekretariatu sem bil učitelj in sedaj na stara leta, ko sem se upokojil, sem znova učitelj in delam kot profesor na univerzi. Vodim uh, modul Žan Moneo v moji deželi. In najbolj zanimivo je to, kar počnemo seniori z ljudmi, ki se znova usposabljajo, ki posodabljajo svoje znanja in spoznavajo evropsko agendo. In ko so mi ponudili to mesto, se mi zdi, da sem znova dobil priložnost, da delam na nečem, kar mi je zelo blizu. Izobraževanje je zelo pomembno za ljudi, za družbo in socialna pogodba zaradi katere Evropa velika ima pomembno poglavje in sicer nišče se ne želi odpovedati eh, svojemu zdravstvenemu sistemu in tako naprej, vendar dejansko je de, tako, da je izobraževanje vsem omogoče, da ljudje živijo v tej konkurenčni družbi. Izobraževanje je tista, ki da vsem enake pogoje in to omogoča temu, da lahko zagovarjamo uh, konkurenčnost. Sicer to ne je bilo pravično, ker ljudje ne bi imeli enakih možnosti. Izobraževanje je postalo pomemben dejavnik uh, spremembe v družbi. To je pomemben dejavnik za vse življenjsko usposabljanje, za to, da se lahko spopadamo s prihodnimi izzivi. Za države v naši soseščini to je uh, uh, mandat delati agencije, je izobraževanje največje upanje za to, da bodo lahko eh, presegli vrzel, ki obstaja med državami v razvoju in nami. Evropska unija v svoje zunanji razsežnosti vključuje izobraževanje in to se mi zdi zelo dobro. In sem vsekakor bom, bom hvaležen, če boste jutri glasovali za me, ker bom sam eh, se zauzemal za to idejo, za spodbujanje izobraževanja v naši soseščini. Eh, še nekaj subjektivnih eh, prispevkov k temu. Bil sem v Torinu, poznam to agencijo kot koordinator socialistov, poznam odlične rezultate pri zunanjem, eh, pri zunanji evalvaciji zelo blizu med delo te fundacije. Te ljudje izvajajo zelo pomembne naloge, ki se mi zdijo zelo pohvale vredne. Tu gre za realno obljubo, ki temeli ne le v teoriji, temveč tudi v praksi. Gre za to, da bi v naši soseščini iz, izbr, najbolje izobraževali In tu se najbolj vidi zunanje razsežnost Evropske unije. In tisti, ki verjamemo, da Evropska unija ne bo mogla preživeti kot otoček blagostanja v oceanu revščine, uh, se nam zdi zelo pomembno delo uh, agencije v Turinu. Nekatere te države bodo nekoč članice Evropske unije, nekatere pa bodo večno uh, naše soseščine. Vendar ne smemo dovoliti, da bi okoli Evropske unije uh, živela sama revščina. Moramo uh, omogočiti, da uh, se razvijajo. Recimo uh, Maročani živijo uh, le 20 km stran od Evropske unije nekako oni poslušajo o naših težavah in to primerjajo s svojimi zmožnostmi, ki so omejene le na to, da gredo lahko na barkačo in uh, potujejo preko teh 20 km v Evropsko unijo, se lahko zavemo, kako pomembna je ta agencija. Pomembno je, da lahko zagovarjamo strategije Evropske unije za to, da spodbujamo zmogljivosti te države. Nova strategija iz leta 2015 je, ima tu pomembno vlogo, rad bi tudi po, po, podaril pomen evropske zunanje razsežnosti. Ob koncu naj povem, da sem prebral zunanjo evalvacijo, ko sem bil koordinator. Eh, to evalvacijo je pravi Inštitut za politične znanosti o fundaciji Sturina in evalvacija je zelo ugodna. Izkazalo se je, da ima kljub širokemu mandatu ta fondacija zelo dobre rezultate. Čeprav obravnava zelo različne države uh, in čeprav ima zelo omejena sredstva, le 20 milijonov evrov ima na voljo za svoje delovanje ta agencija. Vendar ta zunanja ocena kaže, da agencija daje izjemne rezultate in eh, rad bi podprl to delo in uh, rad bi tudi obravnal vprašanja, ki so bila izpostavljena v, ev v evalvaciji. Tudi tu bi rad sodeloval. Obstajajo številna priporočila, ki, ki bi jih zelo upošteval, recimo o tem, da je treba izboljšati informacije, izboljšati komuniciranje, da je treba izboljšati sisteme mrež, ki jih ima fundacija to, kar smo počeli tu, pa uh, včasih si želimo, da bi naše delovanje šlo onkraj naših meja in naših zidov. In pogosto sami se pozivamo k temu, vendar pogosto uh, pozabimo, kako zelo pomembno je tisto, kar je zune naših institucij. Zato menim, da je pomembno priporočilo, da bi izboljšali. Eh, instrumente povezovanja z državljani. Ravno tega pripišle bi se najbolj zauzeto lotil. In potem jasno vprašanje je povezano s tem, da med krizo so številne agencije uh, trpele zaradi vrčevanja. Uh, eh, in rad bi pomagal k temu, da bi se številke izboljšale v prihodnih letih. Če me boste podprli, bom delal mm, skromno, vendar eh, z veliko navdušenjem, zato da bo ta fundacija uspešnejša, učinkovitejša pri rabi svojih sredstev in da bo okrepila svoj ogled, da ne, da ne bo gledala le v to, kar meni komisija, temveč bo utrdila svoj ogled v evropski civilni družbi. No, želel bi se, da je postala pravi referenčni center za človeški razvoj in da bo lahko tudi nagovarjala uh, občestvo zunaj Evropske unije. Uh, eh, Skušnje, ki jih imam iz te hiše, mislim, da so dobre in to mi bo omogočilo, da bi lahko bil dober strokoven um, sodelavec v tej fundaciji. Um, toliko. Hvala. Thank you. Uh Hvala. Evelyn Regner je zaprosila za besedo. Hvala lepa. Relativno hitra bom. Zelo sem vesela, da sta oba tukaj. Mislim, da bi težko dobili bolj verodostojne ljudi, ki se posvetijo tej nalogi. Seveda poznam predvsem gospoda Serkasa. Zelo sem vesela, da se je odločil za kandidaturo. On ima veliko izkušenj, veliko strasti, veliko političnih izkušenj, pa tudi zelo trmast je, ko gre za to, da se bori za pravo stvar. Povedati želim, da sem zelo vesela, da sem vam lahko prisluhnila. Že zdaj vama želim veliko uspeha, vendar. Mislim, da je nekaj zelo pomembno. Sploh tukaj v parlamentu. Vedno moramo biti ustrajni, trmasti, vedno moramo opozoriti na to, kaj je treba še storiti. Pri agencijah je običajno tako, da vemo, da upravljajo zelo dragoceno delo, ampak nekako niso vedno v središču pozornosti, zato na nje včasih pozabimo. V vsakem primeru predlagam, da sta čim bolj aktivna in da nalogujem ne ta zelo resno. Hvala. Thank you. Mr. Calvé Chambon. Hvala, gospod Calvé Chambon. Thank you, chair. But I will continue once again in the... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nadaljeval bom v španščini. Tukaj je del gospod Serkas. Eh, Naj povem, da se zelo dobro poznava Če bi vam povedal, se gremo, ne, ne bi glasovali za njo, vendar ker je velik prijatelj, bom seveda glasoval za njo jutri. In Aldi bo jutri glasoval za njo, ker vsi poznamo njegovo delo, vemo, kako resen je, kakšen je njegov prestiž in kako sposoben je. Obema kandidatoma bi rad dejal, rad bi se vam zahvalil, da sta sprejela to nalogo ki vendarle vzame čas. Se bom izdo, kar je dejala kandidatka, veliko dela je potrebnega. Včasih pa parlament kot institucija ne, ne pozna določih agencij. Sam sem bil bil priča temu, da se agenciji ne prepoznava, da se ne upošteva študij agenciji, da se raje obrne na nekega neodvisnega svetovalca ali kaj podobnega. Vendar prosil bi vas, da vi tudi delujete v tem smislu, ne da, ne da se parlament obrača na vas, temveč da tudi vi poskušate vzpostaviti več stika s parlamentom, tako da, da vas bo lahko bolj upošteval. Sicer je videti, kot da ste nekaj še nujen dodatek, torej mislim, da je treba delati ravno v tej smeri in res sem vesel, da ste sprejeli uh, to, da bi prevzeli to odgovornost. Hvala in čestitke. Thank you. I'll give... Hvala lepa, gospod McIntyre. Hvala lepa. Nisem se nameravala oglasiti, ampak eh, pozdraviti sem želela naša nekdanja kolega spet v naši sredi. Lepo je videti, da še obstaja življenje potem, ko človek ni več poslanec. Samo v svoj interes sem tole želela povedati. Lepo je, da imamo izmenjavo mnen z vama. Mislim, da se zdaj prvič z gospodom Serkasom strinjava. No, vse zdaj se bolj strinja z njim kot kadarkoli prej, ko smo imeli kakršne koli izmenjave mnen. Dobro, v vsakem primeru, lepo je videti, da imamo dva dobra kandidata, ki sta se javila za to mesto in obima. Seveda vam želim obilo uspeha. Hvala lepa jutri bomo glasovali, mislim, da je 9.15, tam nekje. Upam, da se bomo k malu spet videli. Hvala, da sta tukaj in upam, da. Boste uživali v pozitivni atmosferi. Dobro, mislim, da smo prišli do konca. Hvala tistim, ki ste ostali do konca. Jutri, zjutraj bomo glasovali. Čeprav bomo nekateri od nas zdaj začeli z petim trialogom o direktivi o napotitvi delavcev. Torej, nekaj ur dela nas nekatere še vseeno čaka. Hvala v vsakem primeru in eh, lep pozdrav.